ponovno odpiram zasedanje slišali bomo izjavo podpredsednice komisije visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko govorila bo o razmerah v ukrajini izvolite besedo